Eh, prehajamo na sprejetje dnevnega reda. Eh, eh, po 149. členu poslovnika je konferenca predsednikov prejšnji teden sprejela dnevni red in smo ta dnevni red tudi razdelili za, dana, za danes. Ni nobenih predlaganih sprememb dnevnega reda, prosim. Gospod predsednik, dve zadevi smo hotel omeniti. Prvo se nanaša na 164. člen eh, v povezavi z enominutnimi govori. Predlagal sem, da bi nekaj povedal o nemških očkorninah v zvezi z eh, zasedbo, okupacijo Nemčije v času druge svetovne vojne. To pa so zavrnili, ker so službe Evropskega parlamenta bile mnenja, da ni dovolj časa, uh, eh, oblikovati mnenje o tem, da bi si oblikovali mnenje o tem. Gospod predsednik, to je prvič, da se zavrača taka razprava. Čeprav bi. Čeprav sem to prijavil kot temo za enominutni govor. V četrtek eh, imamo na voljo dve uri in veliko drugih tem bo obravnavanih. Če bi eh, danes zvečer hotel omeniti to temo, potem bi lahko govorili do desetih ali enajstih o tem, kaj tem imamo pravico govora. To, ta pravica ne more biti odvisna od tega, koliko časa je na voljo. In zato res prosim, da danes govorimo o tem, tako da vsi poslanci lahko zauzamejo stališče do deka. No, mislim, da je jasno torej takšne spremembe poslovnika je treba predlagati do 16. ure, tako predvida, predvideva poslovnik, ker pa ste nov poslanec v parlamentu, eh, vas na to opozarjam. Torej, eh, preložitev enominutnih govorov eh, ni bila eh, Ehm, torej to, do tega ni prišlo osebinskih razlogov, temveč zato, ker so danes večer zaslišanja. In zato smo izjemoma morali preložiti enominutne govore na drug čas, kot, je sicer, eh, kot pa je sicer predviden za to, kaj ti danes se moramo posvetiti zaslišanjem, v sredo želimo glasovati o komisiji. Torej, to nima vsebinskih razlogov, temveč eh, gre samo za formalne razloge, gospa von Štorh. Eh, hvala. Želim na. Eh, kratko opozoriti na napako v dnevnem redu, saj v nemškem prevodu v sredo ob 12. piše izvolitev komisije EU. To je očitno napaka in treba je to prebiti tudi v drugih um, um, verzijah, kajti v poslovniku piše, da nacionalne vlade izvolijo predstavnika v komisijo EU, mi kot parlamentu samo potrdimo in to tudi samo v paketu, v sklopu. Uh, Torej, mi ne volimo komisarjev in zato je treba to ustrezno tudi spremeniti. Ja, to se zigane. No, to je gotovo zelo zanimiva varijanta. Čla, člen 118 poslovnika predvideva izvolitev komisije strani parlamenta. Hvala. Prosim. Gre, brodre, paroti ne ozvolite. Gospod eh, predsednik, eh, sem sicer res nov poslanec v tem parlamentu, ampak vem, da je to treba predložiti do 16. ure. In od 11. naprej sem poskusil najti koga pri vas, ampak nihče ni dvignil slušalke. In gospod eh, predsednik, tema, o kateri želim govoriti, je nujna. Uh, torej predlagal sem, eh, da bi to obravnavali kot nujno vprašanje v zvezi s eh, turško zasedbo na Cipru. Danes pa je eh, turška ladja zaplula v ciprske vode in to povzroča težave. In mislim, da moramo na plenarnem zasedanju obravnavati to nujno zadevo, kajti to je pomembno za ohranitev miru. To sem razumel, ampak to nima zveze z poslovnikom. Zelo mi je žal, da me niste dobili po telefonu in nikogar iz moje službe, ampak ta parlament ima določene infrastrukture, lahko pošljete elektronsko pošto in na to bi takoj odgovorili. Razložili vam bomo, kako to funkcionira. Sedaj pa še nekaj v zvezi z dnevnim redom današnjega zasedanja. Ali je še kakšna pripomba v zvezi s tem? torej o današnjem dnevnem redu ali o dnevnem redu za ostale dneve tega zasedanja. Gospod Ardvi. Gospod Ardvi, govorimo o ponedeljku, o dnevnem redu za ponedeljek. Boste komentirali ponedeljek ali kateri drugi dan? Torek, prav. Prav, prav, potem se bomo lotili torka. Izvolite. Monsieur le Président, Gospod predsednik, konferenca predsednikov je predlagala obravnavo proračuna najprej za leto 2015, na to pa bi naj govorili o rebalansu številka 2 za leto 2014. Skupina koordinatorjev odbora za proračune prosi, da obrnemo ta vrstni red teh dveh razprav. Predlagamo, da bi najprej govorili o osnutku eh, spremembe proračuna za 2014, na to pa o proračunu za leto 2015. Najpomembnejša je seveda eh, naslednja tema teh 300 milijard investicij, o katerih je govoril Juncker. Pomembno pa je spostaviti tudi vprašanje neizplačanih sredstev od leta 2010 naprej imamo vedno več neizplačanih sredstev. 5 milijard leta 2010, 11 leta 2011, 16 2012, več kot 20 milijard leta 2013 in morda skoraj 30 milijard konec letošnjega leta. Ta številka se veča in tega ne moremo pustiti pri miru. To vprašanje je treba rešiti želi, želeli smo ugotoviti, kaj bo naredil svet. Najprej bi morali torej govoriti o rebalansu za leto 2014, ker je svet tisti, ki lahko stabilizira ta dolg. Na trialogu v četrtek smo ta predlog tudi obravnavali v skupini koordinatorjev in ravno zato sem sedaj zaprosil za menjavo teh dveh tem, tako v torek, ko bo potekala razprava, kot tudi v sredo, ko bo potekalo glasovanje. Hvala. Hvala, gospod Artui. Torej, v soglasju eh, med eh, političnimi skupinami je to bilo že sprejeto, torej politične skupine mm, na konferenci predsednikov so dosegle soglasje o tem, da bo predlog spremembe proračuna številka 2004 obravnavan pred skup, eh, splošnim proračunom za leto 2015. Torej, vaši eh, želji je bilo že ugodeno. Eh, ampak hvaležen sem vam za to, da ste opozorili na to, kakšen je dejanski položaj. Vaš predhodnik v tej funkciji kot predsednik odbora za proračun in tudi sam sva imela žalostni privilegij lansko leto, da sva morali vedno isto ponavljati tu v parlamentu. Ali je še kakšna pripomba v zvezi z torkovim dnevnim redom? Ne. Potem sredis, eh, sreda. Eh, Eh, poslanska skupina IKR predlaga, da bi na dnevni red dali izjavo visoke predsi, pred, eh, podpredsednice Komisije visoke predstavnice za zunanjo in varnostno politiko v zvezi s smrtno kaznjo za Azijo Bibi in sicer, eh, da bi to v sredo obravnavali kot tretjo točko brez resolucije. Gospod Vandalen bo to utemeljil. Hvala, gospod predsednik. Ne govorim samo v imenu svoje politične skupine, temveč tudi kot eh, so predsedujoči delovne skupine tega parlamenta, ki se ukvarja z virsko svobodo. Že vidno smo se izrekali proti zakonodaju v zvezi z blasfemijo v Pakistanu. Na osnovi teh zakonov lahko obsodijo ljudi v Pakistanu, če se izhaja iz tega, da so eh, žalili preroka Mohameda. In najvišja kazn je smrtna kazn. Pred tremi leti so um, Azijo Bibi. Um, obsodili na smrt zaradi tega in to smo tudi že večkrat eksplicitno eh, kritizirali. Ampak prejšnji četrtek je sodišče v Lahore eh, potrdilo to smrtno kazen za Azijo, Bibi in sedaj moramo storiti vse, kar je v naših močih, da eh, ta uh, smrtna kazen ne bo izvršena, izvršena in da eh, bodo spremenili ustrezne predpise in zato želim izraziti željo, da bi o tem se pogovarjali skupno predstavnico za zunanjo in varnostno politiko. Gospa Björk želi govoriti za ta predlog, želi podpreti ta predlog. Hvala. Torej, zelo smo zaskrbljeni zaradi te zadeve Azija Bibi, vendar eh, eh, seveda nas eh, skrbi nasplošno, kako znižati število smrtnih kazni oziroma odpraviti. 2014 jih je okrog 700 bilo obsojenih na smrt. In od leta 2008 eh, jih je bilo uh, usmrčenih že več kot 1800 in eh, veliko ljudi je v smrtnih celicah in to, kar si mi želimo, je bolj splošna razprava tu na plenarnem zasedanju o tem. Hvala. Ali eh, kdo nasprotuje temu predlogu? Dagegen? Proti, ste proti? Ali želi kdo? povedati, kaj proti temu predlogu ne. Se pravi, da eh, bomo glasovali o tem, ali naj bo to tretja točka med izjavami visoke predstavnice. Ali je kdo proti? Se kdo vzdrži? S tem smo to sprejeli. Drugih predlogov za sredo ni, ali ima kdo kak predlog v zvezi s četrtkovim dnevnim redom? Ne za četrtek. Prosim. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak ne vem točno, o čem smo sedaj govorili. Imeli smo predlog ene skupine, na to pa nasprotni predlog druge skupine. Glasovali smo o eni stvari, ampak nisem popolnoma pripričana, o čem smo glasovali. Ali nam lahko prosim pojasnite, zakaj je šlo? Der Antrag von Herrn Torej, predlog gospoda Vandalena se je glasil, da naj bi gospa Ashton v izjavi prihodno sredo, torej v to izjavo vključila tudi še tretjo točko. In sicer eh, obsodba Azije Bibi na smrt. Eh, gospa Björk je podprla ta predlog, nihče pa temu predlogu ni nasprotoval gospa Björk se je eh, zelo jasno izrekla za in potem sem jaz vprašal, kdo podpira ta predlog. In gospa Björk je rekla, da si želi širšo razpravo o tem, torej ne samo izjava visoke. Um, oziroma širše razprave kot izjava visoke predstavnice, širše sploh ne gre, gospa Björk. Besede vaša. Opravičujem se, jesem nova poslanka. Torej, namesto da obravnavamo nek specifičen primer z visoko predstavnico, bi si želela splošno razpravo o smrtnih kaznih. Torej, to, da se ne omejimo na nek posamičen primer, temveč da bi imeli um, bolj splošno razpravo, ker je ta pojav tudi vidno bolj razširjen. No, to sem jaz zdaj tudi bolje razumel. Pravi predsednik, jaz sem vas tako razumel, da ker ste um, se oglasili, ko sem vprašal, kdo podpira predlog, sem pač razumel tako, da zagovarjate ta predlog, ampak v bistvu ga ne podpirate, temveč to je alternativen predlog, tako sem zdaj to razumel. Ampak pri glasovanju, gospa Björks, se mi je zdelo, da je velika večina v tej dvorani za predlog gospoda Vandalna. Um, seveda bi bilo zanimivo imeti širšo razpravo o tem, ampak to tudi ne bi bila prva širša razprava o tej temi v parlamentu, ampak kljub temu vidim veliko večino za predlog gospoda Vandalna. Če pa ustrajate na tem, lahko eh, glasujemo tudi o vašem predlogu, eh, gospa kolegica, ne se preveč uznemirjati. Um, bolje, da najprej počakate, da dobite dokončen prevod. E, torej, če želi gospa Björk, potem lahko glasujemo tudi o njenem predlogu. Očitno si to želi. Dobro. E, Nadaljn, torej, predlog gospe Björk gre malo dlje. In sicer, da ne razpravljamo o tem posamičnem primiru, temveč, da imamo splošno razpravo o smrtni kazni. Kdo je za predlog gospe Björk? Naj dvigne roko. Kdo je proti? Se kdo zdrži? Ta predlog je zavrnjen. S tem pa predlog gospoda Vandajna in bomo o tem predlogu še enkrat glasovali. Kdo je za predlog gospoda Vandajna? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Se kdo zdrži? To je uh, zelo jasna večina, eh, ki podpira ta predlog. Hvala. Sedaj pa še enkrat. Uh, samo formalno, ali so kakšni predlogi v zvezi s četrtkom, ne. In sedaj sledi komisija, izjava komisija boljše preprečevanje poplav v Evropi. Besedo ima komisar Borg. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsednik, v imenu komisije, v imenu.